Gospod Črnecki, izvolite. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Tajska je država, ki jo evropejci dobro poznamo, predvsem zato, ker je to priljubljena destinacija za počitnice. Gre za turistično destinacijo za številne evropejce, vendar na politični ravni Tajska ni tako prijetna destinacija. Že dve leti prihaja do dogodkov, ki niso prijetni. Opozicija je začela z protesti, potem se je uvedlo vojaško pravo Tajska je bila včasih ena od, eden od vzhodnoazijskih tigrov, je sedaj država, ki mora sedaj prisluhniti Evropskemu parlamentu. Namreč demokracijo je treba znova uvesti. To si država zasluži, po mnenju moje politične skupine, razmer na tajskem ne bi smeli samo natančno spremljati, ampak bi morali tudi jasno povedati, da bo naše prihodnje gospodarsko sodelovanje odvisno od njihovih ukrepov na področju človekovih pravic. Hvala. Gospa Vikstrom, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Tajci so blizu evropejcem, so blizu tudi nam na švedskem. Veliko ljudi meni, da je Tajska njihov drugi dom. Vendar mislim, da moramo odkrito govoriti drug z drugim. Prijatelji morajo sprejeti kritiko. Razvoj dogodkov na Tajskem v okviru pravic in svoboščin je zaskrbljujoč. Ljudje na Tajskem si zaslužijo svobodo, pravico do tega, da bodo sami odločali o svoji življenjski poti, da bodo sami izbirali politične predstavnike in zaslužijo si tudi priložnost, da bi bili demokracija. Zato pozivam tajske oblasti, da bodo takoj poskrbeli za spoštovanje človekovih pravic in zato, da se bo ponovno uvedla demokracija. Hvala, gospod Korao, za minuto hvala predsednik strinjam se s tem kar je povedal kolega črnecki v zvezi s tem da si o tajski mislimo predvsem da je to krasen turistični cilj za evropske državljane vendar pa skoraj nihče ne ve kakšna je politična situacija v tej državi po državnem udaru se je eh, nasilje in represija samo še stopnjevalo. To je situacija, ki jo je vzpostavil vojaški režim in o kateri v glavnem močimo. Res je, da so odnosi med Evropsko unijo in Tajsko dokaj um, dobri, vendar pa še vedno lahko vzpostavimo pritisk nad uh, vojaško hunto, zato da uh, vplivamo na vzpostavitev demokratičnega procesa v tej državi. To lahko storimo tudi z našo gospodarsko, ne le politično močjo. Na ta način lahko poskusimo Tajsko usmeriti na pot demokratičnega procesa, kar je zelo pomembno. Hvala lepa. Gospod Panceri, minuta. Grazie. La Thailandia. Hvala lepa. Tajska že kar nekaj časa doživlja hudo politično in institucionalno krizo. To je država, v kateri človekove pravice niso povsem zaščitene. Treba je zaključiti s tem obdobjem in zato povdarjam dve točki. Najprej treba je eh, državi zagotoviti, da bo sprejela novo demokratično ustavo in da bo določila datum za volitve. Eh, na podlagi katerih bo prišla od vojaške vlade k novi demokratično izvoljeni vladi. Postaviti tudi vprašanje človekovih pravic ter pravic delavcev, ki so tu zelo okrnjene. OZN je eh, izpostavil področje ribištva, kjer se pojavlja nova oblika suženstva, isto kot je um, aktivist iz britanske nevladne organizacije izpostavil za Ananas Fruit organizacijo. Tako da to vse so uh, točke, ki jih bo treba razrešiti, če želimo doseči rezultate v tej državi. Hvala, sledi gospod Lohbiler. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Tajska je pomemben partner v gospodarskem in tudi v političnem smislu, zato je toliko bolj pomembno, da Evropska unija kot prijateljica Tajske z zaskrbljenostjo govori o tem, kar se dogaja na Tajskem. Tajska mora takoj preiti nazaj na civilno demokratično vlado, prav tako se je treba držati časovnice za volitve. Tajska se lahko opre na svojo ustavo in na mednarodne obveznosti v zvezi z neodvisnostjo pravosodja, svobodo izražanja ter svobodo mnenja in združevanja. Naključna in samovoljna prijetja in aretacije se morajo končati. Od maja 2014 do avgusta 2015 so zabeležili 1222 samovoljnih aretacij. Potem sledi tako imenovan pripor do spremembe mnenja. Ljudje so zaprti, dokler si ne premislijo. Lepo je, da je tajska vlada sprejela ukrepe na področju boja nez, proti nezakonitemu ribištvu. Veliko ljudi dela na ribiških ladjah, ki jih je mogoče opisati kot pogoji, ki so podobni suženstvu. Prisiljeni so, da več let delajo brez plačila. Še posebej so prizadeti migranti iz Malezije, Kambodže in Rohingi iz Mjanmarja. Govornica je prekinjena. Danke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 Eh, v demokratične čase, eh, da postane to država, ki ima demokratično izvoljeno vlado. Želimo, da eh, pripravijo volitve sredi leta 2017, da pripravijo ustavo, ki temelji na demokraciji, enakosti, svoboščinah in temeljnih pravicah. To uh, je naše poslanstvo. Če, mora, eh, če želimo, da je ustava primerna za prihodnost, potem mora biti ta postopek vključujoč. Ljudje morajo imeti priložnost, da sodelujejo pri oblikovanju teh besedil. Eh, veliko je poročil o kršenju človekovih pravic na tajskem, pozivamo tajske organe, da zagotovijo pravico eh, do zbiranja, pravico govora in da zagotovijo sodelovanje vseh državljanov. Hvala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 na demokratično pot. Zelo zaskrbljujoče je tudi kršenje pravic delavcev na tajskem in še zlasti delavcev migrantov uh, v sadjarstvu. Evropska Unija je uh, prekinila um, gospodarsko sodelovanje s Tajsko, uh, kar pa ni dovolj. Treba je tudi prekiniti s um, preferenčnim tarifnim sistemom ter uh, določiti pogoje za nadaljna pogajanja. Uh, Eh, predvsem moramo kot pogoj postaviti to, da eh, je treba v državi prenehati s kršanjem človekovih pravic. Zauzemamo se tudi za osvoboditev oseb, ki so zaprte iz političnih razlogov s strani eh, vojaške hunte. Hvala lepa. Zdaj pa bomo dali besedo kolegom, ki bodo spregovorili v imenu političnih skupin. Najprej za uh, skupino ELS, gospod Preda. Gospod Preda, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Politične razmere na tajskem uh, se ne spreminjajo. Imamo vojaško oblast, ki želi tam ostati čim dlje časa. Obenem pa imamo socialne težave, Eh, prišlo je za, do zaostrovanja eh, razmer, posega se v eh, pravico izražanja. Imamo dobre odnose s Tajsko, politične in druge, sedaj moramo pomagati pri politični tranziciji v državi. Prizadevati si moramo, da se čim prej organizira volitve. trenutni sistem pomeni, da bodo volitve potekale junija 2017. Eh, Zaradi eh, takšnega sistema bi prišlo do velike zamude. Čim prej je treba eh, pripraviti ustrezno ustavo, osvoboditi je treba zaprte novinarje. Marsikaj še je treba postoriti. Zagotoviti je treba transparentno delo, tako da bo tajska vlada ponovno uživala zaupanje in spoštovanje družbe. Hvala lepa. Besedo dobi zdaj gospod Doc. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Pozdravljam to rezolucijo o razmerah na Tajskem. Od vojaškega udara maja 2014 eh, je bilo na stotine ljudi aretiranih in zadržanih. Vojska je dobila veliko pristojnosti in moči. Prihaja do cenzure medijev in drugih in eh, prihaja do kršitev pravice do zbiranja in govora. Posebej smo zaskrbljeni zaradi Andija Hola in eh, njegovih eh, razmer. Je zagovornik človekovih pravic, grozi mu sedem let v zaporu zaradi tega, ker je eh, pripravljal poročilo Human Rights Group. Tajsko podjetje Natural Fruit je imel pod drobnogledom in obravnavanje tako zato, ker je želel izpostaviti izkoriščanje delovne sile v tem podjetju. Pozivam eh, tajske oblasti, da spoštuje človekove pravice in da eh, izpustijo gospoda Hola. Gospa Hautala ima besedo. Uh, uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi izpostavila poziv ko so v boditvi Andija Hola, kot je dejala prejšnja govornica. Je zagovornik pravic delavcev, je eh, državljan Združenja kraljestva, državljan Evropske unije. Takšni zagovorniki človekovih pravic morajo imeti možnost, da izpostavljajo uh, kršitve človekovih pravic. Pripravljajo poročilo leta 2013, ki kaže, da prihaja do Eh, kršitev pravic delavcev, da prihaja do zasnuževanja eh, v podjetju Natural Fruit, ki eh, se ukvarja s prodajo sadja. Sedem let naj bi priživel v zaporu, naslednja obravnava na sodišču bo potekala 19. oktober. Kaj nas čaka sedaj? Visoka predstavnica bi morala osvoboditi, izpostaviti oziroma obsoditi to sodno nalegovanje Eh, Andyja Hola. Obenem pa je treba preveriti uh, trditve v zvezi z natural fruit. Andy Hall je prejel uh, podporo za zagovornike človekovih pravic leta 2013. Evropska unija pa mora ugotoviti, če podjetje Natural Fruit še naprej uvaža v Evropsko unijo, zagotoviti je treba, da bodo potrošniki imeli dostop do podatkov o izvoru proizvodov. Hvala lepa tudi hvala, ker ste spoštovali čas, ki vam je bil odmerjen. Zdaj pa dobi besedo gospod Šogor za minuto. Hvala. Jasno je, da politične skupine v Evropskem parlamentu prečakujejo normalizacijo stanja na tajskem. Vojaško vlado mora zamenjati civilna vlada, ki bo demokratično izvoljena. Ravno tako je treba uh, se zauzemati, da se bo čim prej sprejela ustava, ki bo temeljala na enakosti in načelu pravne države. Ta proces seveda Evropska unija podpira. Saj je Tajska naš glavni sogovornik uh, v Aziji. Uh, samo Kitajska nas na področju Azije presega po pomenu, ki ga ima kot gospodarski partner. Je pa tukaj treba izpostaviti uh, tudi spoštovanje človekovih pravic in manjšin. To je zelo pomemben vidik. Nažalost, pa tudi znotraj Evropske unije vse več držav pozablja na ta vidik. Hvala lepa, zdaj pa ima besedo gospod Weidenholzer. Tajska je zelo pomemben partner Evrope, ne samo na področju turizma, ampak tudi pri trgovini. Je tudi strateški partner. Zato z skrbljenostjo spremljamo omejitve demokracije, ki so vedno pogostejše. Vedno pogosteje se kršijo človekove pravice in tudi sistematsko se kršijo socialne pravice in pravice delavcev. Zato sem tudi sam zaskrbljen, zaradi Endija Hola, to je simptomatski primer in upam, da bodo tajske oblasti kmalo oprostile tega človeka. Prihaja do delnih korakov k normalizaciji in upam, da bo tajska imela dovolj poguma, da hitro zagotovi demokratične odnose. Morda bi lahko mi k svojo trgovinsko politiko kaj prispevali. Hvala. Kasanam.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 obstaja namreč upanje. Naprimer, odprava eh, vojaškega prava pomladi letos, potem ko se je vlada odločila za ta ukrep, je vseeno ohranila eh, več specifičnih izrednih pravic, naprimer preventivna aretacija eh, oseb, 300 oseb je bilo zadržanih v skladu s to zakonodajo leta 2013 naprej. Razmere na tajskem so zelo kompleksne, še naprej jih moramo spremljati in izpostavljati kršitve eh, pravic in človekovih pravic. Z novo ustavo se lahko nadejavamo eh, boljše situacije, še naprej pa moramo zagotavljati, da bodo pravice državljanov spoštovane že sedaj. Tako smo prišli do konca seznama govornikov v imenu političnih skupin in prišli bomo zdaj na prosto razpravo. E, besedo bodo dobili vsi tisti, ki so jo prosili, najprej gospod Tarabela. Gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi, po državnem udaru na Tajskem se eh, stanje pri spoštovanju človekovih pravic samo še slabša. Eh, po eh, vzpostavitvi nove oblasti se je situacija zelo poslabšala. Vojaški režim nadzira državo in policija nadzira ljudi na vseh področjih. Internetne strani so bile um, blokirane, človekove pravice so kršene in tudi uh, tisti, ki se zauzemajo za um, zaščito človekovih pravic, uh, so pri svojem delovanju onemogočeni, čeprav se trudijo storiti vse, kar je le možno. Uh, zato se spomnimo tudi. Um, dela novinarjev. Leta 2015 je tudi francoska tiskovna agencija poudarila njihovo prizadevanje za normalno delo novinarjev v Južni Aziji. Hvala. Zdaj pa ima besedo gospod Jani. Tajlandi. Gospod Marijas. Mhm. Najlepše hvala. Na tajskem beležimo vedno več eh, aretacij, vedno več ljudi je pahnjenih v zapor. Še posebej to velja za zagovornike človekovih pravic. 14. Augusta, augusta letos je eh, vojaška hunta izglasovala zakon, ki prepoveduje ljudem, da bi se zbirali v javnosti. Čaka vas eh, zaporna kazen do 10, 10 let v tem primeru. Ne moremo preprosto Eh, zatiskati oči pred eh, takšno situacijo, kljub temu, da imamo nekatere evropska podjetja, ki delujejo v tej državi. Zagotoviti moramo demokracijo, organizirati volitve in eh, nekaj narediti na področju pravic delovcev. V sektorju ribištva obstaja suženstvo. Demokracija je nujna. Gospod Obermajer. Ja. Hvala, gospod predsedujoča. Tajska ima prijateljske ljudi, dobro kulturo in je turistično uspešna. Seveda, vojaško pravo ne, pred, ne ustreza našim evropskim predstavam, vendar ne smemo biti dvolični, kritiziramo orožje, kritiziramo človekove pravice, ampak enakih meril ne uporabljamo za druge države, kot je Saudova Arabija. Samo nekateri politični akteri so za to krivi. Ne smemo pa kritizirati kar vseh popreh. Optimističen sem, da bo nova ustava uspešna in da bodo volitve leta 2017 potekale v skladu s pravili. Hvala. Najlepša hvala, gospa predsedujoča glede na slabšanje razmer eh, na področju človekovih pravic eh, na, na, na tajskem, prihaja do eh, cenzure televizijskih kanalov in drugih medijev, prihaja tudi do zapiranja aktivistov in zagovornikov človekovih pravic. Zaradi vseh teh razlogov pozivamo oblasti, da zagotovijo spoštovanje pravic do govora in zbiranja pravic za politično udejstvovanje. Gospod Andy Hall uh, je pred sodiščem, čaka ga sedem let zapora, potem ko je sodeloval pri pripravi poročila, ki je izpostavilo eh, kršitve pravic delavcev v eh, podjetju, ki se ukvarja s prodajo sadja. Pozvati je treba k izpustitvi gospoda Hala, ki je zagovornik človekovih pravic in si prizadeva za boj proti eh, nezakoniti trgovini ter iz, za izboljšanje pravic delovcev. Hvala, s tem smo zaključili s prosto razpravo in besedo dobi gospod komisar Stiljanides. Mikrofon, prosim. Sorry. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kolegi in kolegice, popolnoma se strinjam z vami. Tajska je pomembna partnerica Evropske unije. Eh, je pomembna za naše odnose s celotno regijo. To je starodavna, ponosna eh, skupnost, ki ima bogato naravo, kulturo in eh, je znana po svojih ljudeh. Naša glavna skrb je pomankanje napredka pri reševanju tega političnega konflikta. Včasih se razplanti nasilje. Tajska mora premostiti te vrzeli v družbi in v politiki. Teh mostov, ki bi lahko premostili te vrzeli, pa še ni. Nismo jih še eh, zgradili. Spoštovati je treba človekove pravice in kršite človekovih pravic so slab znak za Eh, to državo, za njeno dolgotrajno stabilnost in blaginjo. Pravica dogovora, ne cenzura, pravica do zbiranja, ne omejevanje te pravice, eh, enakost pred sodiščem, ne pa eh, civilisti na vojaških sodiščih. To so predpogoji za vključujoč, miren postopek postopek, ki bo privedel do spostavitve eh, demokracije v polni meri. In zato pozdravljamo to razpravo o razmerah na tajskem. Radi bi izpostavili pomen poziva parlamenta k spoštovanju človekovih pravic in k eh, vrnitvi tajske demokracije v demokratične čase. Evropska unija je naredila že veliko in bo še naprej nadaljevala s politiko kritičnega sodelovanja na osnovi pristopa eh, vrednot. Ta pristop smo oblikovali sklepi sveta 23. Eh, junija lani v tem besedilu smo pozvali k obnovi legitimnega demokratičnega sistema, pozvali smo k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Obenem smo podali več javnih izjav in si prizadevali za pozitivne spremembe. Okrepili smo naše ukrepe na različne načine. Naprimer, demokratično spremljamo sodne obravnave in se srečujemo s tistimi, ki se borijo za demokracijo in človekove pravice dovolite mi, da izpostavim še eno zelo aktualno temo in to je vojaški eh, prevzem vlade. Več poslancev in poslanke je izpostavilo to vprašanje. Vprašanje uh, prisilnega dela v uh, ribiškem sektorju. Zavedamo se te težave, še naprej bomo poskušali odpraviti eh, to problematiko s pomočjo naših eh, tajskih kolegov. Tajski organi so javno izjavili, da se bodo borili proti eh, tem težavam. Zaenkrat so že sprejeli nekaj uvodnih korakov. Dela pa je še veliko. Nihče ne bi smel delati v suženski, suženskih pogojih za delo v 21. stoletju evropski potrošniki se vedno bolj zavedajo eh, načina proizvodnje proizvodov, ki jih kupujejo. Potrebujemo dobavne verige, ki so socialno odgovorne in ustrezno um, usklajene s pravicami delavcev. Obenem je treba izpostaviti tudi protokol za boj proti prisilnemu delu uh, mednarodne organizacije dela. Upamo, da bo Tajska čimprej sprejela ukrepe v tej smeri. Evropska unija ni zgolj prijatelj za dobre čase, za čase debelih krav. Ne. Evropska unija s to razpravo dokazuje, da eh, bomo solidarnost in prijateljstvo eh, s Tajsko še naprej skazovali. Še naprej bomo sodelovali s Tajsko vlado in si prizadevali za vrnitev k demokratičnemu vodenju te države, kot je bilo zapisano v eh, sklepih sveta junija 2014. In na koncu še primer gospoda Hola, zagovornika človekovih pravic. Hvala kolegom, ki ste izpostavili to vprašanje. Evropska unija spremlja uh, razmere uh, in situacijo gospoda e-, Andrewa Hola. Komisija pripravlja opazovalno uh, misijo, uh, ki bo spremljala njegovo sodobravnavo 19. oktobra. Še naprej bomo spremljali razvoj dogodkov in izpostavljali problematiko pri eh, kolegih na Tajskem. Hvala. Eh, eh, Hvala lepa, gospod komisar Stiljanides hvala za to izjavo in za vaše stališče o tej temi. Naj povem, da smo prijeli sedem osnutkov resolucije na to temo in s tem zaključujemo to točko. Ravno tako vas obveščam,